Okay, Ko, prijatelji, začenjamo z našim sestankom. Vesela sem, da imamo tukaj predstavnike komisije. Sporočilo tolmačev. Danes stavkamo že 38 dni v znak protesta proti enostransko uvedenim delovnim pogojem za tolmače strani administracije, ki so nepošteni in neuravnoteženi. Žal vas obveščamo, da bomo tolmačenje končali točno v uradno predvidenem času za konec sestanka, to je ob 12.30. Tudi predstavnika komisije. Imeli bomo predstavitev poročila o skladu JSF, to je zelo pomembno za nas, za vsakodnevno delo. Prav tako pa je to pomembno tudi za tiste, ki se s tem ukvarjajo v našem odboru, ki se ukvarjajo z Evropskim socialnim skladom. Plus. Torej, vprašanja, kako imeti zakonodajo, ki bo za vsa vprašanja, ki jih imamo mi na dnevnem redu v tem odboru. Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Hvala lepa, da ste tukaj. Kar dobite besedo za uvodne besede. Prosim. Hvala lepa. Spoštovana predsednica, poslanke in poslanci, predstavitev nekaj globalnega konteksta, kako smo razvijali ESF Plus in s katerimi izzivi se soočamo in kaj predlagamo. Najprej, živimo v svetu, kjer tehnologija, produktivnost in globalizacija resnično vplivajo tako na delo kot vsak dan, vsakega izmed nas imamo jasno povezavo, potem da, in to je prepoznano na vseh ravneh, da prešolamo in došolamo našo delovno silo, da se bodo lahko soročili z izzivi, ki jih povzroča globalizacija, tehnološki razvoj in, in eh, tudi globalizacija. Zato, da bomo torej imeli eh, ekonomije, ki bodo odporne na izzive. Razmere glede zaposlovanja v Evropski uniji so se znatno izboljšale v zadnjih letih, ampak še vedno se soočamo s pomembnimi ravnmi brezposobnosti, še, še posebej med mladimi. To so skrb zbojajoče tendence, ki še vedno ustrajajo v veliko državah članicah. Tako da je potrebno upoštevati tudi razlike med njimi. Potrebno pa se je lotiti, še prav posebno brezposobnosti med mladimi, kljub zmanjševanju. Od januara 2013 smo imeli popečje 24 odstotkov brezposobnih, marca 2019 pa je številka že 15,6 odstotkov. V nekaterih državah članicah pa imamo zelo raznoliko sliko, veliko višji odstotek tistih, ki se ne šolajo, ki nima delovnega mesta in tudi glede na splošno eh, stopnjo v Evropski uniji so ponekod stopnje dvojne. Tako da moramo nadaljevati naša prizadevanja, da bi mobilizirali podporo vseh, zato da bi zmanjšali eh, število teh mladih, ki se ne usposabljajo, niso zaposleni ali se ne šolajo. Tretja točka, izjiv, ki ga prepoznamo, je povezan s socialnimi razmerami v Evropi. Število mladih, ki so na robu revščine in socialnega skočevanja, se je zmanjšalo za 4,5 milijona v zadnjih letih, ampak še vedno, 2016, je 118 milijonov ljudi, ki so še vedno na robu revščine in socialne izključenosti. To je so še vedno torej zelo pomembne številke. Prav tako imamo veliko razlik med državami. Socialna izključenost, revščina narašča na določenih področjih, kot, je, kot so mesta, stare 15-terice, pa tudi v mestih nove 13-terice. Tudi Hrvaška, tukaj je torej. Eh, tveganje revščine veliko više kot druge. Še en vidik teh eh, družbenih neenakosti in zapletenih razmer pa je, da imamo določene manjšinske skupine, ki so nesorazmerno prizadete zaradi družbene izključenosti in tveganje revščine in mislimo, da je to izziv, ki se ga moramo lotiti tudi z e SF. In potem ne nazadnje, kot izziv za politiko, smo prepoznali demografske trende. Imamo manj delovne populacije, več starejših delavcev, nove družinske strukture se pojavljajo in vedno več državljanov tretjih držav imamo, ki so dobili dovoljenje, da bivajo v Evropski uniji. V letih med 2014 in 2017 smo imeli 1,7 milijonov državljanov tretjih držav, ki so imeli take dovoljenja za bivanje, tako da moramo razviti tudi politike vključevanja na trg dela, tako da bodo vsi ti ljudje, ki ali prihajajo kot migranti ali so manjšine, imeli možnost, da vstopijo na trg dela. Na ta način mislim, da se bomo borili proti diskriminaciji, neenakosti in bomo nudili enake priložnosti za vse. Kar se tiče konteksta politike priprave predloga, naj se vrnem na 60. obletnico spostavitev EU marca lani v Rimu. Takrat so se voditelji 27 terice in evropskih institucij zavezali rimski agendi. Podpisali so jo in stremijo k socialni Evropi. To je izhodišče za nadaljne razvoj naših politik. Potem smo imeli biro knjigo o prihodnosti Evrope in to potem spremlja še pet dokumentov v razmisleku, da bi odprli razpravo na to temo, kako si želimo da se v prihodnosti Evropa razvija. Novembra smo razglasili stebre socialnih pravic v Göteborgu in ta steber je sedaj že na vse, vsegajoč način, v vseh govorih, v vseh institucijah, ki delujejo na področju vključevanja socialne politike. To je eden ključnih okvirov, pravi kompas za prizadevanje vseh za bolj socialno Evropo, za bolj poštene delovne pogoje in za enake možnosti za izobraževanje, delo in usposabljanje. In načela in pravice, ki so v tem stebru, ustrezajo šestim ključnim trajnostnim ciljem, ki so jih prepoznali, ki so jih določili eh, Združeni narodi 2015. 2. maja je komisija predlagala večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027. V tem predlogu vidimo jasno prepoznavanje virov, ki jih komisija potrebuje za ESA e plus in dejavnosti. To je 122 milijonov evrov v trenutnih cenah. Potem pa imamo še en instrument, globalizacijski sklad in ta je zelo znan vašemu odboru, ta bo pa izven večletnega finančnega okvira v prihodnosti. In 225 milijonov evrov na leto bomo lahko mobilizirali, prak bo dvignen. Zaenkrat je prak 115. Torej, čisto na kratko, to je struktura ESF. Ključni elementi za ta proračun najprej. Predstavitev 100 milijard. In 1,2 milijarde, ki bomo namenili za ljudi. To daje torej dodatno razsežnost ESF-u. Prav tako bomo to pravili na dva načina. Najprej je deljena odgovornost, ker bodo države članice še vedno pripravljale svoje programe in namenile sredstva po nacionalnih prioritetah, pa tudi po priporočilih po državah in po naložbenih smernicah, ki bodo izdane v procesu evropskega semestra. Osredotočene na prihodnost, tukaj hm, sredstva nekoliko zmanjšujemo, kar se tiče razmer, v katerih smo, s tem sem začela izzivi. Se moramo soočiti z bojo proti revščino, družbeno izključenostjo in tukaj predlagamo vsaj 25 odstotkov po deljenem sistemu, da se namenjajo družbeni vključenosti ljudi. Vsaj 2 odstotka podpore bi naj namenili ljudem, ki so najbolj neprivilegirani. in tukaj bi imeli torej program za pomoč najbolj prikrajšanim. Mladi, ki se ne usposabljajo, ne delajo in se ne šolajo, tudi tega se moramo lotiti. In to tematsko osredotočanje se nanaša na države članice, kjer je raven potreb nad poprečjem EU in te države morajo nameniti vsaj 10 odstotkov sredstev ESF po deljenem upravljanju, ukrepom, ki podpirajo tiste, ki ne delajo, mlade, ki ne delajo, se ne šolajo, ne usposabljajo, da dobijo nove priložnosti, da se kvalificirajo, da celo morda ustanovijo svoje podjetje. Torej vsaj 10 odstotkov za te države članice. Seveda pa ne izključujemo drugih držav, kjer stopne brezposobnosti mladih niso nad poprečjem EU. Tudi te lahko namenjajo sredstva za pomoč mladim, ki iščejo kvalifikacije, delo in so torej brezposobni. Prvič pa e SF Plus namenja tudi denar za najbolj oddaljene regije, za najmanj naseljene regije. Tukaj je predlog 400 milijonov evrov in to je odziv na sporočilo lani, ko so najbolj periferne regije bile prepoznane kot težavne. Daleč so potrebno se je še nadalje potruditi, da bi imeli ukrepe, ki bi bili podobni tistim na evropski celini. Predlagamo, da bi tudi transnacionalnost imela 200 milijonov evrov v vojnicah držav članic. To je tudi del torej drenega upravljanja. Prav tako predlagamo, da bi ukrepe na tem področju bili upravljeni centralno, predlagamo pa torej 200 milijonov evrov za take type dejavnosti in to bo povezano z neposredno upravljenim elementom za zaposlovanje in izobraževanje. To je torej možnost Evropske unije in komisije, da ima letne programe, morda celo večletne, z jasnim specifičnim ciljem in namenom. Začela sem že z zaposlovanjem in socialnimi inovacijami, neposrednim elementom. In tukaj si želimo večjih sinergij, večjo doslednost z vsemi neposrednimi naložbami v ljudi. Trenutni program zdravja bi naj bil v ESF. Še naprej pa bo to pod neposrednim upravljanjem z udeležbo GD Sante in z izvajanjem specifičnih ciljev in ciljnih skupin, ki so že prepoznane v trenutnem programskem obdobju. Torej, tole je pregled teh petih skladov, ki jih bomo združili. Naj izpostavim, da smo najprej se novega programskega obdobja lotili z nekaj ključnimi cilji. Najprej želimo zagotoviti doslednost in sinergijo med skladi, ki prispevajo kadrskemu razvoju. Prav tako želimo poenostaviti strukturo in olajšati to za prejemnike in uporabnike sklada, da bodo prepoznali, kje so priložnosti za financiranje v trenutnem programu. To je nekakšen izziv v tem programu programu in to smo prepoznali v študijah in ocenah vplivov, tako da skušamo storiti vse, da bo za prejemnike laže prepoznati, kje bi njihovi projekti in zamisli lahko dobili podporo. Prav tako smo želeli zmanjšati število programov. Mislim, da sedaj združitev petih skladov smo uspeli prispevati k splošnemu zniževanju števila programov. Trenutnem večetnem finančnem okvirom in naslednjih. Trenutno imamo 58, imeli bomo pa potem v prihodnem 37. Torej mislimo, da je veliko dopolnevanja in veliko je skupnih prizadevanj, ki jih lahko še izboljšamo, če bomo imeli te sklade v istem pravnem okviru. In ne nazadnje, vsi ti skladi bodo prispevali k dosegi načel stebra socialnih pravic v državah članicah. Teh pet skladov bo prispevalo k enajstim specifičnim ciljem znotraj uredbe ESF. Ti so neposredno povezani s pravicami in načeli stebra. To je spet splošna predstavitev, da torej vidimo, kje so različni skladi, neposredno upravljanje, deljeno upravljanje, pa tudi sklad globalizacije, ki je izven ESF-a. Kar se tiče uredbe ESF, pa naj povem tole. Revizija je bila predvidena že v štirih uredbah prej in skušali smo te specifične cilje, načela in specifiko za socialni stebr združiti v eno uredbo. Mislim, da je predvsej pomembno povedati, da so pravila za izvajanje še vedno v uredbi o splošnih določbah. Uredba SF, pa ima specifiko za naložbe v ljudi. Prav tako pa skušamo določiti specifične cilje, ki bi naj veljali za vse elemente SF, pa tudi za vse dejavnosti in operacije, ki jih sklad podpira. Torej, splošni cilji vseh elementov v ESF Plus so podpora implementaciji stebra v socialnih pravicah, deljeno upravljanje pa bo tudi upoštevalo zaposlitvene smernice in priporočila po državah, ki so izdana v okviru Evropskega semestra. Izboljšave se bodo osredotočale na zaposlovanje, veščine, socialno zaščito, socialno vključenost, delovne pogoje, trenutni napredek in enostavnejši dostop do socialnih inovativnih programov. Prav tako bomo nadaljevali program zdravje, tako da bomo zagotovili visoko raven zdravstvene zaščite po vsej EU. Specifični cilje, enaj specifičnih ciljev, ki so v uredbi, pa spadajo v skupni politični cilj in sicer več socialne Evrope. Imamo pa ukrepe na področju zaposlovanja, izobraževanja, socialne vključenosti, tudi zdravja. Potem imamo tudi referenco na migrante in temeljno materialno pomoč, ki se trenutno izvaja in to bi tudi naj bilo prezeto v redu ESF. Menimo, da bo ESF plus lahko še naprej prispeval tudi k drugim skupnim političnim ciljem, ko bomo imeli pametnejšo Evropo, pa tudi bolj zeleno Evropo z nizkogličnim gospodarstvom in usposobljenimi ljudmi, tako da bo naša ekonomija vedno bolj zelena. Specifični cilji, lahko jih razdelimo v tri glavne skupine. Najprej trije specifični cilji, ki so povezani z zaposlovanjem. Želimo ponuditi bolj pošten, lažji dostop do zaposlovanja za vse, želimo posodobiti delovanje trga, institucije trga dela in želimo tudi podpreti še prav posebno odrežbo žensk, zagotoviti ravnoteže med eh, delom in družinskim življenjem, zagotoviti skrb za otroka, da se ženske lahko vračajo na delo, skušamo izboljšati delovno okolje, prav tako pa načrtujemo dejavnosti, ki bi lahko podprle tudi prilagoditev delovnih mest za starejše delovce, naprimer pa tudi za aktivno in zdravo staranje. Na področju izobraževanja in usposabljanja, še prav posebno skušamo izboljšati kakovost sistemov usposabljanja in izobraževanja. Želimo ponuditi enak dostop do vključujočega izobraževanja in usposabljanja. Prav tako pa potrebo potem, da prešolamo, došolamo ljudi, še pa posebno, da tudi, upoštevamo tudi digitalne veščine, ki bodo zelo iskane v bližnji prihodnosti in to bo podlaga za vsakašno delovno mesto. Prav tako pa nudimo podporo k predidevanju sprememb na ravni podjetij, pa tudi predidevanju, katere veščine bodo potrebne, tako da bodo tudi zaposleni in podjetje lahko pridobili iz ESF plus z izobraževanjem in došolanjem. Kar se tiče socialne vključenosti, pa podpiramo spet aktivno vključevanje v državah članicah. Želimo imeti možnost racionaliziranega pristopa za migrante, državljane tretjih držav in tudi marginalizirane skupnosti kot so Romi. Želimo imeti še naprej dostop do kakovostnih, trajnostnih nepredragih storitev, tudi tako, da moderniziramo socialne sisteme zaščite in dostopnost, učinkovitost in uspešnost in odpornost zdravstvenih sistemov in dolgotrajne skrbe. Prav tako pa moramo socialno vključevati tudi najbolj izpostavljene eh, diskriminirane skupine. Naj izpostavim horizontalna načela, ki jih bomo še naprej ohranjali. Ta so povezana najprej z racionalizacijo in ciljnimi ukrepi za podporo enakosti med moškimi in ženskami, za zgoditev enakih možnosti in za izognitev diskriminaciji. Prav tako bomo še naprej podpirali prehod od institucionalne oskrbe do družinske bivalne oskrbe. To je proces, ki smo ga začeli pred desetimi leti in to moramo nadaljevati. In to mora potem spremeniti veliko politik, veliko podarkov, razumevanja in percepcijo držav članicah, tako da bodo ljudje z določenimi težavami, invalidnostmi, se resnično počutili del naše družbe. ESF ima eksplicitno referenco, da ne bomo podpirali ukrepov, ki vodijo k segregaciji ali socialni izključenosti. To bo eden glavnih elementov, vseh teh procesov in to bo tudi odgovornost delenih, delenega upravljanja in prejemnikov, ko bodo dobili sredstva. Potem pa imamo tudi skupne odločbe za deleno upravljanje. Naj jih nekaj omenim, čeprav sem o tem že govorila. Torej gre za boljšo uskladitev z Evropskim semestrom in Evropskim stebrom socialnih pravic. Želimo si več prožnosti, glede tematskih koncentracij. Trenutno države članice namenjajo proračun za največ kot pet naložbenih prioritet. Sedaj bomo šli na dve za podporo ljudem v državah članicah, kjer imamo visoke stopnje brezposobnosti med mladami ali kjer so tveganja za socialno izključenost in revščino. ostali del financ pa bo razdeljen s dogovorom med državami članicami in komisijo po priporočilih za države in tudi po izzivih, ki jih prepoznajo države članice. Prav tako uvajamo možnost, da se nadaljuje s poenostavljenimi elementi za pomoč najbolj prikrajšanim. To je program tudi pod posebno prioriteto, ki bo del blažjih pravil. Bomo pa ohranili večino trenutnih programov. Prav tako bomo omogočili nabavo opreme in vozil, ki so nujni za to. Skušali pa smo poenostaviti tudi poročanje in nadzor. Znatno smo zmanjšali število indikatorjev iz 44 na 23 in prav tako državnim članicam omogočamo, da uporabljajo administrativne registre, ko poročajo, pa tako pa tudi oceno obrazoženih ocen za določene indikatorje, tudi to lahko uporabijo. Tako da resnično mislimo, da bomo s temi poenostavitvami izvajanje programov in nadzor olajšali v naslednjem obdobju. Tematska koncentracija. Tukaj imamo nekaj elementov. Najprej da namenimo ustrezna sredstva SF, po delenem upravljanju za podporo priporočil po državah, izzivom po evropskem semestru, prav tako pa da imamo tudi naložbene smernice, ki bodo v poročilih po državah. Prav tako usklajujemo. Strezna sredstva SF, začetek programa. To bo temeljilo na semestru 2019, pa tudi 2024 bomo imeli mestni pregled. Prav tako pa tudi mestni pregled izzivov, prednostnih nalog in potreb držav članic, tako da bomo bolj odzivni na spreminjajoče se razmere. Strezna sredstva bodo namenjena tudi določenim prednostnim vsem, tako da bo izvajanje lažje. Veliko sem govorila o tematski koncentraciji, saj 25 odstotkov bo posvečenih socialni vključenosti in to bi naj bilo torej na osi najpomembnejših ukrepov, tako da bi imeli še vedno poenostavljene ukrepe v prihodnosti. Prav tako pa bi znotraj SF Plus ponudili bolj gladek prehod za najbolj deprivilegirane, ki imajo resnično velike materialne potrebe, da se postavijo na lastne noge, dobijo dostop do možnosti zagotovitve delovnih mest, usposabljanja in izobraževanja skozi SF, pa tudi z ukrepi za socialno vključevanje, ki smo jih prepoznali že v programih držav članic. Tretja, tretji element tematske koncentracije pa so zahteve, da saj 10 odstotkov namenimo za brezposobnost mladih za najbolj oddaljene regije, kjer so stopnje više, vseh nadpopečem EU pa predlagamo najmanj 15 odstotkov za regionalne ovojnice, ki bi bila namenjena tem ukrepom. Tukaj so dodatni izzivi, zato je torej odstotek višji, oddaljenost, pa tudi boljše možnosti za usposabljanje in vsega zaposlovanje, morda bodo morali potovati in bodo potrebovali torej dodatna sredstva. S tem, ko ohranjamo specifične dodelitve sredstva za potrebe, mislimo, da bomo nadaljevali s trenutno pobudo za brezposobnost mladih, poskušali pa smo združili to znotraj SF+, e tako da bi se izognili nekaterim težavam, ki so bile prepoznane v trenutnem obdobju za bolj zapleteno no, ni nadzor in spremljanje, programiranje, kajti specifični proračun za brezposobnost mladih je moral imeti namennost znotraj SF, in tudi proračunsko vrstico za te potrebe. Počeli smo države članice. In eh, za mlade, ki eh, niso zaposleni, ki se ne usposabljajo in ne izobražujejo, smo torej dobili določene stopne, vsaj 10 odstotkov. In to je torej potem bilo včasih tudi umetno ločeno. Imamo tudi pobude za zapoznavanje mladih in to je eden ključnih instrumentov za izvajanje javstva za mlade, ker je to bilo omejeno na podporo za samo posameznike. Je sedaj ESF. Naš cilj, da bomo skušali zagotoviti tudi sredstva za strukturne spremembe po državah članicah. Upamo pa tudi, da bomo s programiranjem teh finančnih dodelitev imeli tudi boljši nadzor in boljšo priložnost poročanja o dosežkih glede teh ukrepov. ESF plus in ostali skladi To je eden ključnih elementov uredbe. Imamo člen 7.1, tukaj imamo kar nekaj zahtev, ki zahteva država članic in komisije, usklajevanje in doslednost med različnimi skladi. Želimo se izogniti podvajanju ukrepov na ravni držav članic, pa je tudi velika potreba, da imamo organe ki upravljajo različne programe, naprimer program za azil migracije, in potem imamo tudi e SF operativne programe, ki niso dobro sklajeni in tukaj potrebujemo več racionalizacije, preden pripravljamo operativne programe, pa tudi v času implementacije. Zagotoviti moramo, da bodo tisti, ki so del podpore AMIF-a, potem dobili podporo tudi usklajeno prek ESF. Prav tako pa si želimo, da bi program Erasmus v vseh državah članicah bil podprt z ukrepi ESF ali financiranjem za najbolj vrnljive eh, skupine, učence, ki morajo tudi imeti zagotovljeno mobilnost. Torej bomo zagotavljali dopolnjevanje in tudi jasno razmejitev ukrepov socialnega sklada in podpore globalizacijskega sklada. Eden je anticipativen, predvideva reforme instrumente, SF, pa bo ponudil možnost za došolanje po kakršnih koli spremembah. Po drugi strani pa bomo podpirali tudi tiste, ki so izgubili svoje delovno mesto. To bo personificirano, strezni prikojeni ukrepi bodo, tako da jih bomo hitro ponovno spet vključili na trg dela. V uredbi izpostavljamo tudi pomen partnerstva. Države članice morajo zagotoviti ustrezno udeležbo socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe in tudi vseh, ki so ali prizadeti ali so del zaposlovalnih socialnih politik v EU pozivamo države članice, da namenijo ustezna sredstva, sredstva ESF, za vsak program, za izboljšanje zmogljivosti za socialne partnere in organizacije civilne družbe. Nismo pa preskriptivni pri tem, kajti države članice imajo različne razmere s socialnimi partnerji, glede socialnega dialoga, glede zmogljivosti socialnih partnerjev, želimo pa zagotoviti, da bodo vse države članice ustrezno pozornost namenile potrebi po tesnem sodelovanju s svojimi socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe, tako da bodo ukrepi na naših področjih vodili do želenih rezultatov. Prav tako imamo posebno zahtevo tudi za države članice, in tu imamo še boljšo stopno sofinanciranja, če in ko države članice oblikujejo ukrepe za socialne inovacije in socialne eksperimente. To bo potem povezano s specifičnimi cilji, kaj te socialne inovacije nimajo oske predelitve. To lahko izvajamo tako na področju zaposlovanja, izobraževanja, socialne vključenosti. Imamo pa tudi možnost za socialne inovacije v vseh ukrepih, ki jih ESF e implementira. Torej, če imamo nacionalne ukrepe po eni osi, bomo imeli torej povišeno stopno sofinanciranja za podporo socialnim inovacijam. Prav tako si želimo s tema dvema ukrepoma v državah članicah izboljšati, izboljšati inovativni koncept in rezultate veliko programov prtih strani EU. Vidimo, da tega še ni trenutno imamo določene rezultate na teh področjih. Ali pa države članice potem tega ne prevzemajo, ali pa vsaj tega do sedaj še niso storile. Tako da bomo združili vse elemente, bomo torej imeli prevzeli izkušnje neposrednega upravljanja in to potem neposredno izvedljivo tudi v ESR zaposlovanje, socialne inovacije, program zdravje. To bo izvajano posrednem in neposrednem modelu upravljanja. Deset operativnih ciljev imamo na tem področju. Tukaj gre, tukaj gre za nadaljevanje trenutnih prioritet, ki so prepoznane trenutno na programu. Bomo pa takdane osnopredek in neures prestrukturirali in tudi kar se tiče tehničnih zmogljivosti znotraj mikrofinanciranja evropskega podjetništva. Finančna sredstva za to mikrofinančno institucijo, aranžma, bodo v obliki nudenja jamstev, investicij v večje projekte pa tudi imeli bomo priložnost za socialne investicije. To pomeni, da bomo lahko imeli minimalne sredstva za jamstvo programu na področju socialne infrastrukture in socialnega razvoja. Program zdravje pa ima tudi kar nekaj specifičnih ciljev tu gre za nadaljevanje trenutnih ciljev. In tukaj podpiramo dejavnosti na ravni EU, ki prispevajo k učinkovitosti, uspešnosti in trajnosti zdravstvenih sistemov, prav tako pa izboljšajo storitve, ščitijo ljudi pred čezmenjimi zdravstvenimi grožnjami in prav tako skušamo zaščititi zakonodajo na področju zdravja v EU. Tukaj imamo skoraj identičen pristop tudi pri programu, pri ciljnih skupinah. Tako da bo to skupni del uredbe SF, za izvajanje teh dveh neposredno upravljenih elementov. Vidimo, da imamo tukaj ukrepe, ki so na voljo, analitične dejavnosti, politično implementacijo, izboljšanje zmogljivosti in tudi komunikacije in razširjenje. Samo ena razlika je, za, obe, za oba programa imamo vse države članice, vse pridružene države, tretje države, ki so vključene v to, kot so tudi članice EEA, pristopnice, kandidatke, potencijalne kandidatke, pa tudi mednarodne organizacije. Kar se tiče zdravja, pa imamo tukaj tudi države sosedstva, ki lahko zaprosijo, in to je neposredno povezano s potrebo, da zagotovimo, da se lažje soočimo z zdravstvenimi grožnjami, ker je pač to lažje, če se proti temu borimo čezmejno. Potem pa odbori, sestava odborov, tudi to je zapisano v uredbi. Imamo po 163. členu pogodbe o delovanju Evropske unije odbor e SF, ki bo nadzoroval izvajanje vseh elementov delovanja e SF. Komitološki odbor za e SF in deljeno upravljanje pa bo enak kot tisti, ki bo za prihodno uredbo o splošnih določbah. Prav veliko elementov to ne bo, tako da je smiselno, da je to združeno. Imamo torej isti odbor za vse sklade za pravila upravljanja, kot je to zagotovljeno v uredbi. Hvala lepa za vašo pozornost, sedaj pa sem pripravljena na razpravo in seveda bom skušala odgovoriti na vsakašno vprašanje, ki ga boste imeli. Mislim, da bo ta razprava dobra podlaga za nadaljne pogovore. Hvala lepa. Thank you, uh, Hvala lepa, gospa Sukova. To je bil zelo dober uvod vsi v tej dvorani se zavedamo, da sedimo v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve. Včasih imamo težave z drugimi odbori, ki menijo, da so naše tematike tako zelo zanimive, da bi jih kar sami prevzeli. Ampak zaposlovanje in socialna agenda sta temi, ki se ju držimo in se ju bomo držali. Gre pa seveda za zelo pomembno tematiko. Tudi sami ste poudarili v svojem uvodu, da je zelo dobro, da imamo na voljo ta pregled, ker gre za osrednje tematike, s katerimi se ukvarjamo. Besedo bom najprej predala poročevalki gospe Lope Fontanje. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila komisiji za to predstavitev, ki jo je podala danes do povdne. Kot ste rekli že sami, gospa predsednica, predstavitev je bila zelo jasna, podala je nek celovit pregled, ki nam bo lahko v veliko pomoč, ko bomo pripravljali predloge sprememb. Preden pa se lotim same ocene besedila, bi rada izpostavila par pomislekov glede okvira v skupnih določbah, kako bo to vplivalo na Evropski socialni sklad plus. Zlasti glede na to, da se bo stopnja sofinanciranja zmanjšala, da se bo tudi ocenjevanje nekoliko spremenilo, da se bo spremenil tudi model, ki smo ga do sedaj uporabljali. Z en plus tri bomo šli na en plus dva, to bi utegnilo predstavljati problem, zato bi morali ta vidik upoštevati. Če se lotimo vsebine. Nasplošno gledano se ci strinjam z zastavljenimi cilji. Strinjam se tudi s tem, da bi socialni sklad plus morali bolj povezati s specifičnimi priporočili za posamezne države pa tudi z evropskim stebrom socialnih pravic. Pokazati moramo, da Evropa socialne vidike postavlja v središče svojih politik. Mislim, da je to res izjemno pomembno. V okviru evropskega semestra smo obrali tako usmerjen pristop. Rekli smo, da bomo več programov in skladov združili v Evropski socialni sklad, ker bomo s tem poenostavili postopek, kot je rekla že komisija. Tako bomo tudi poenostavili dostop do skladov in sredstev, zagotovili večjo fleksibilnost, da bodo tudi operativni programi takšne narave, da se bodo lažje prilagajali različnim skladom in se potem tudi veliko bolj enostavno izvali v praksi. Ampak to združevanje mene nekoliko skrbi. Zdi se mi, da bomo morali biti zelo pozorni in previdni da bomo še naprej ohranili konkretne specifične cilje, naprimer boj proti brezposelnosti mladih, boj proti revščini. Ne smemo dopustiti, da bi kakorkoli razvodeneli ta dva oba cilja. Pobuda za zaposlovanje mladih je bila za številne države zelo pomembna. Zakaj ste zdaj spremenili pristop? To me zanima. Na začetku smo zauzemali regionalni pristop. Trenutni predlog pa pravi, da naj bi se pristop zauzemal na nacionalni ravni. Ali bi morda najbolj prizadete regije imele manj možnosti zaradi tega, gre za regije, ki so najbolj prizadete zaradi brezposelnosti, ali bodo regije še vedno lahko dostopale do desetih odstotkov sredstev? Kaj je s tistimi državami, kjer je stopnja brezposelnosti mladih višja? Namreč v teh državah je tudi nasplošno gledano stopnja brezposelnosti višja, kompleksnost znotraj gospodarstva je prav tako večja. Države članice so imele tudi težave pri izvajanju svojih nacionalnih programov. Skrbi me, da bi se enako lahko potem zgodilo tudi pri praktičnem izvajanju predhodnega financiranja sočasno pa bi se razširila tudi stopnja sofinanciranja strani držav članic. Te države bodo torej morale prevzeti na se večjo odgovornost in uložiti več prizadevanj. Naslednja zadeva. Boj proti revščini in socialni izključenosti. Vesela sem, da je komisija že na začetku predlagala, da bi 25 odstotkov sredstev iz sklada namenili za doseganje tega cilja. Mislim pa, da to ni dovolj, še posebej, ko gre za Evropski sklad za pomoč najbolj revnim osebam. Zato bi vas prosila, da bi dva odstotka, ki sta namenjena temu skladu, bila dodana k tem 25 odstotkom, se pravi 25 odstotkov plus 2 odstotka, da bi lahko vsi, ki pomoč potrebujejo, lahko to pomoč dobili, ne glede na to, v kateri državi v Evropski uniji so, ne glede na to, kakšna je stopnja revščine socialne izključenosti v dani državi. Še par pripomp bi imela v zvezi z invalidnimi osebami. Zdi se mi, da bi v tem poročilu morali omeniti tudi Evrop Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb. V nasprotnem primeru bomo zelo težko zagotovili ustrezno porabo teh sredstev in skladov. Spoštovati moramo tudi zaveze, ki jih je Evropska unija sprejela, ko je podpisala to konvencijo, ki je že bila ratificirana v vseh državah članicah. Še en pomemben vidik bi rada izpostavila. Gre pa za povezavo s členom 174 pogodbe o delovanju Evropske unije. Evropska unija več let že govori, da želi zagotoviti trajnostno vključujočo rast. Ampak osredotočala se je do zdaj zgolj na gospodarske in socialne vidike, premalo pa je upoštevala teritorijalne vidike. Zagotoviti moramo seveda delovanje vseh regij, ne zgolj posameznih regij. V okviru tega poročila bi se morali bolj osredotočati na regije. Gospa Sukova, Vi ste že rekli, da ste se osredotočili na ultraperiferne regije, na najbolj odročne regije, naprimer na jugu. Kaj pa s tistimi regijami, ki imajo druge težave, demografske težave ali kaj podobnega? V moji državi, v regiji Aragon, je sicer stopnja razvoja dobra, imamo pa velike težave zaradi izseljevanja prebivalstva, pa tudi zaradi neenakomerne poseljenosti. Večina državljanov namreč živi v naši regiji, v prestolnici regije, kar pomeni, da je velik del ozemlja neposeljen, kar ni dobro. Teh regij ne bi smeli pustiti ob strani. Veliko je takšnih regij v Evropski uniji, zato me zanima, če je morda komisija razmislila o tem, da bi sprejela kakšen okrep tudi za takšne regije, torej regije, ki imajo podobne značilnosti kot eh, regija, ki sem jo omenila. Zaenkrat bi bilo to vse. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Jongerijos. Lahko besedo najprej predam gospod Cimer, ki je poročevalka v senci, ker mora potem zapustiti sestanek. Odlično, gospod Cimer, na kratko, kot poročevalka v senci. Ja, mhm. to je pač zadnje. Vielen Dank auch dafür, dass Sie mir das. Najlepša hvala in hvala za besedo. Najprej bi se rada zahvalila za to zanimivo predstavitev glede ESF plus programa. Veliko informacij, ki smo jih dobili, so se mi zdele zelo zanimive, predvsem kar se tiče obstoječih skladov in programov, ki so na voljo. Vsekakor bi se morali izogniti temu, da imamo dvojne zahteve in prekrivanja eh, glede različnih programov. Paziti moramo na to, da ima vsak sklad lastne specifične naloge in zato ne sme odpasti nobena izmed teh nalog. Seveda pa moramo izkoristiti priložnosti, ki nam jih omogoča združevanje teh programov. Še nekaj bi rada dodala, zanimivo se mi je zdelo to, kar je pravkar pojasnila poročevalka. Mislim, da je poročevalka na tak način tudi orisala način dela, s katerim bo nadaljevala. To bo pomembno za nadaljne razprave med poročevalci v senci. Prepričana sem, da bomo lahko dosegli enotnost eh, v mnogih vprašanjih. povedanemu bi rada doda dodala še eno temo. Pogosto razpravljamo o tem, da je potrebno vzpostavljati partnerstva. da je potrebno vključevati tudi zasebne institucije, naprimer, ampak jaz imam tukaj nekaj pomislekov. Namreč na tak način se mi zdi, da se preveč osredotočamo na to, ali so programi in eh, projekti gospodarni. Prav na področju sociale obstaja tukaj veliko ljudi, ki jih ni mogoče umestiti v kategorije gospodarske učinkovitosti. Prav zato me zanima, koliko lahko tukaj upoštevamo usmeritev posameznih projektov in programov. Do sedaj je bilo namreč izjemno pomembno, da smo lahko na regionalni ravni dovolili partnerjem, da se orientirajo v tista vprašanja, tiste problematike, ki so res relevantne. Nima smisla, da bi torej banke in drugi partnerji zastavljali usmeritev določenih specifičnih projektov. To je namreč pomislek, ki ga tukaj imam. Zanima me točno, na kakšen konkreten način se boste temu izognili, kako boste torej okrepili demokratično sodelovanje različnih partnerjev. Toliko z moje strani, veselim pa se nadaljne razprave. Hvala lepa, gospod gospa Trebezius, EKR. Hvala lepa in najlepša hvala tudi kolegici iz komisije za to zanimivo predstavitev sklada ESF. Če sem prav razumela, se bodo v ESF plus združili različni programi na področju zaposlovanja, sociale in zdravja pravila želite poenotiti in poenostaviti in moja politična skupina to vsekakor načeloma pozdravlja. Namreč zauzemamo se za učinkovito in transparentno Evropsko unijo. Nisem pa prepričana, ali bo ta predloženi program dejansko dosegel te, dosegel te zastavljene cilje. Evropska unija bo imela sedaj večji manevrski prostor za doseganje ciljev, ampak zdi se mi, da se bodo na tak način finančna sredstva samo prenašala iz severa na jug in se bo na tak način stabiliziral eh, sistem evra. Preko regionalnih skladov oziroma sredstva za regionalne sklade so bila močno zmanjšana v okviru nadaljnega MFF-a in če ne bomo ukrepali, bomo ugotovili, da bo Nemčija trikrat plačala za Brexit. Najprej glede več, večjih, večjih uplačil, drugič, ker bomo imeli manj sredstev na voljo in tretjič, ker bo najbolj prizadeto nemško gospodarstvo glede na to našo tesno povezavo z Združenim kraljestvom. Potem pa imamo tukaj še sklad za najbolj deprivilegirane ljudi, in ta sredstva naj bi sedaj uporabljali za migrante in prosilce za azil. Nima smisla, da tukaj mešamo politične cilje. Ti dve področji bi morali čim bolj, ločno, eh, čim bolj jasno razločiti. ESF plus ne sme prevzemati nalog, ki jih morajo opravljati države članice, pa tega ne počnejo. Države članice so naprimer pristojne za sistem izobraževanja in od njih pričakujemo, da bodo svojo odgovornost tudi prevzile. Evropska unija ne sme prevzimati takšnih nalog, ampak e, mora ravnati v skladu z členom 149 v pogodbi, namreč eh, tukaj je možno samo izmenjevanje izkušenj in znanj ter dobrih praks mi smo nasplošno gledano naklonjeni skladu ESF, smo pa kritični glede celotnega postopka, želimo namreč doseči dejansko dodano vrednost. Hvala lepa. Agnes Jongerijos je naslednja iz skupine SD. Hvala lepa. Hvala lepa tudi komisiji, ki je predstavila ta predlog. Nadomeščam Branda Benifeja, našega poročevalca v Senci, ki se vam opravičuje, ker ga danes ni na seji. Upam pa, da nam boste to predstavitev tudi poslali, ker bi nam to koristilo tudi pri razpravi v politični skupini. Brando me je prosil, da predstavim par pripomp v njegovem imenu. Nov ESF plus bo ključnega pomena za zagotavljanje konkurenčnosti Evropske unije v okviru globalnega gospodarstva. Zagotoviti mora visoko stopnjo zaposlenosti, izobraževanje, usposabljanje, zdravstvene storitve, vključenost. Tudi skupina SD meni, da je to ena od prednostnih nalog Evropske unije v prihodnih letih. Zato bo zelo pomembno da vzpostavimo ambiciozno dobro delujočo uredbo. ESF Plus je zdaj oblikovan na tak način, da predstavlja pomemben, če ne edini instrument za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic. Mi to načelo podpiramo, seveda bi pa želeli par dodatnih pojasnil, zato da se bomo lahko bolj poglobljeno lotili tega predloga. Najbolj pomembno pojasnilo, ki bi ga želeli dobiti, je, kako je povezan ESF plus svojimi cilji s posebnimi priporočili za posamezne države. Zanima me, kako lahko zagotovimo, da bomo preko procesa semestra ta priporočila pripravili na tak način, da bodo dejansko naslovila socialne probleme pravice in potrebe v državah, kako se torej lotiti tega procesa. Druga zadeva. Komisija predlaga ustrezen znesek znotraj sklada, ki naj bi ga dodelili na podlagi posebnih priporočil za posamezne države na področjih, ki sodijo v domeno ESF plusa in ciljev iz tega sklada. Ampak v naših ušesih to zveni nekoliko nenavadno, diskrecijsko pravico ste si vzeli. Poleg tega je, po mojem mnenju, precej manevrskega prostora v okviru te formulacije. Zato bi lahko prišlo do določene stopnje negotovosti, zlasti z vidika ustreznega načrtovanja virov. Ne zgolj koliko denarja bi to dejansko pomenilo, temveč tudi, katere ukrepe bomo financirali. Tretjič. Predlog ESF plus predstavlja veliko spremembo pristopa, ko gre za boj proti brezposelnosti mladih. To je tema, ki nam je zelo blizu, pa tudi sami ste omenili, da je to tematika, ki je tudi pri srcu Evropske komisije. Pobuda za zaposlovanje mladih je zdaj izginila, nadomestili jo bomo z namensko dodeljenimi sredstvi. 10 odstotkov sredstev iz ESF plusa na nacionalni ravni bi morali nameniti za brezposelnost mladih. Kako? Tu bi želeli dodatna pojasnila. Kako pa bomo dejansko zagotovili, da bo na voljo dovolj finančnih sredstev za doseganje tega cilja, ki nam je zelo pri srcu. Kako, torej, to je vprašanje. Kako poskrbeti za to, da bo boj proti brezposelnosti mladih še naprej prednostna naloga? Se vam ne zdi, da bi morali okrepiti reference na cilje z področja jamstva za mlade? Ti cilji so trenutno precej omejeni. Imam pa še eno vprašanje, ki bi ga zastavila v lastnem imenu. Sem poročevalka pri predlogu CPR, torej pri uredbi o skupnih določbah. Prej ste govorili o komitologiji, o odborih. Kako bodo stvari izgledale z postopkovnega vidika? Kako lahko v okviru tega predloga zagotovite, da bo parlament moral dati na koncu svoje soglasje? Ali se vam ne zdi, da bi tudi mi morali biti vključeni v ta postopek? Svet bo že povedal zase, kaj misli, ampak v okviru komitološkega postopka ne vem, kako lahko mi se odločamo o sredstvih. Hvala lepa nihče ne zastopa skupine Alde, čeprav vidim, potem lahko besedo predamo gospe Lambert v imenu zelenih. Izvolite. Hvala lepa, govorim v imenu Terry Rendke, naše poročevalke v Senci. Resnično bi se rada zahvalila komisiji za to predstavitev. Bi se kar navezala na to, kar je rekla kolegica. Dobro bi bilo, če bi predstavitev dobili, ker si nisem uspela vsega vtisniti v spomin. Vi ste omenjali pametno rast, pameten razvoj, pa tudi zeleno rast. Dobro bi bilo, če bi tudi vaše prosojnice to bolj jasno odražale, da ne bi zgolj naša predstavnica z komisije to omenjala. Par področji je, kjer bo prihajalo do prekrivanja glede socialne vključenosti in 25 odstotkov dodeljenih sredstev. Ne vem, ali bodo ta namenska sredstva zadoščala ali ne, o tem se lahko še pogovorimo. Imamo nekaj pomislekov glede tega, kako bo ta sklad za vse, ki so prikrajšani. bil povezan s temi 25 odstotki? Zakaj je komisija obrala dvoodstotni prak kot povpreče? Zakaj se niste odločili za 4 odstotke? Ali menite, da so države članice med seboj tako različne, da dva odstotka zadoščata? Zanima me tudi, odkot bodo prišla ta sredstva. Zelo bi se rada pogovorila s poročevalko o tem. Vidim, da ste postopek bolj uskladili s semestrom, s posebnimi priporočili za posamezne države, kar nas veseli, ker boste tudi socialnim priporočilom dali tako večjo težo, to je za nas pomembno. Stvari ste uskladili tudi s tebrom socialnih pravic, tudi s trajnostnimi razvojnimi cilji. Ampak nam se zdi, da bi vse to moralo biti nekoliko bolj vidno, prepoznavno v ESF. Zato bomo tudi uložili predloge sprememb s tem v zvezi lahko bi vključili tudi določene varovalke. Nekaj smo se naučili iz najslabših praks v državah članicah. Pogosto govorimo o dobrih, najboljših praksah, ne smemo pa pozabiti na najslabše prakse. Naprimer, noben operativni program ne sme dobiti podpore, če krši načela in pravice iz listine o temeljnih pravicah ali če krši načela iz socialnega stebra. Vesela sem, da ste omenili tudi centralizacijo različnih vprašanj, ko gre za enakopravnost med spoloma in tako naprej. Rekli ste, da ne boste podpirali ukrepo, ki bi vodili v segregacijo ali socialno izključenost. To vprašanje je bilo še kako relevantno tudi pri invalidnih osebah ter v drugih skupinah v okviru trenutnega programa. Uh, zagotoviti bi morali tudi bolj poenostavljen dostop do sredstev za manjše organizacije. Tudi s tem v zvezi bomo vlagali predloge sprememb. Potem je pa tu še vprašanje, kako krepiti načelo partnerstv. Res je, da moramo spregovoriti tudi o vlogi civilne družbe v tem kontekstu. kaj je s členom 42, tako pravijo pripombe Teri. Zakaj komisija ni vključila organizacij civilne družbe v odbore ESF plus v vlogi opazovalcev? Namreč ta vloga jim trenutno pripada, zdaj tega izredno niste navedli. Nam se namreč zdi to zelo pomembno. Potem so tu še številna druga področja, pri katerih bomo vložili predloge sprememb. Je pa to nabor vprašanj, ki smo jih imeli, pa tudi par pripomb sem želela podati. Hvala. Uh, hvala lepa, gospod Kalvešambon. Vi zastopate poročevalca v senci v Alde. Najlepša hvala, gospa predsednica. Jasen Koselimovič je poročevalec v senci za poročilo SF. Danes ima določene zdravstvene težave, zato bom prebral njegove pripombe. Alde meni, da je združevanje programov in skladov nekaj smiselnega, ampak potrebujemo učinkovitost, poenostavitev, sinergijo, fleksibilnost pri uporabi skladov. Vse bi morali fleksibilno prilagoditi nacionalnim pogojem, potrebam in potencialu za izkoriščanje sredstev. Vlaganje v človeški kapital je zelo pomembno za nas. Za nas je pomembno tudi to, da se držimo načela enakopravnosti med spoloma, enakih priložnosti boja proti diskriminaciji, pametnejša, bolj zelena Evropa in nizkooglična Evropa. Mene skrbi pobuda za zaposlovanje mladih, ker očitno ni dobro delovala, kot ločen sklad, bi morali poiskati alternativne načine, kako se lotiti tega izziva, da, zato da stvari spremenimo. Bi si pa želeli, da bi ESF plus uskladili z evropskim semestrom. To je tudi smer, ki jo bomo kot ALDE skušali uveljaviti. Brexit predstavlja še en pomemben izziv, zato potrebujemo več sinergije na področju raziskave, mobilnosti delavcev, varnosti, raziskovalnih zmogljivosti, migracij. Ne smemo predelevati novih prednostnih nalog. Kar zadeva sklad za najbolj prikrajšane. Ta sklad bi moral dopolnjevati nacionalne scheme in programe, ne bi jih smel nadomestiti to ne bi smel biti dopolnilni ukrep eh, ukrepom, ki so namenjeni nudenju materialne pomoči v smislu paketov hrane in podobno. Spodbujanje socialne vključenosti je zelo pomembno. Sam se zauzemam za to, da bi okrepili tudi integracijo migrantov, Romov in državljanov tretjih držav. V vsakem primeru pa ne smemo pozabiti, kakšne so nacionalne pristojnosti zlasti na področju zdravstva. Spoštovati moramo odgovornost držav članic, da same odločajo zdravstveni politiki, da same zagotavljajo zdravstvene storitve, zdravstveno oskrbo. Mi bi lahko zgolj dopolnjevali nacionalne zdravstvene politike, enako velja tudi za socialno izključenost in revščino. Sredstva ki se namenjajo v ta namen, so v pristojnosti držav članic. Enako velja za sklejevanje na tem področju in za načine reševanja teh izzivov. Veselim se že nadaljnih razprav o predlogu poročila. Vložimo tudi predloge sprememb, ki so skladni z našim stališčem. Prepričan sem, da je smiselno oceniti prizadevanja komisije. Prepričan sem, da bo poročevalka stvari samo še izboljšala. Hvala. Hvala lepa. Nikogar iz e FDD ne vidim v dvorani, ki bi nadomestil Laura Džejo. Nikogar strani ENF ne vidim v dvorani. Gospa poročevalka, bi še vi kaj povedali za zaključek? No, muchas gracias. Ne, hvala lepa, gospa predsednica. Bom raje prisluhnila komisiji. Prav, potem pa dobi besedo komisija. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se vsem, ki so podali komentarje. Brezposelnost mladih je res prva prioriteta za vse, razumem, in tudi zagotovili bomo, da bo to naša prva prioriteta. Začeli smo z postopkom poenostavitve celotnega uh, sistema in parlament nas pogosto kritizira glede tega, da izvajanje ni tako preprosto, kot bi si to želeli. Ni dovolj preprosto zagotavljati pomoč tistim, ki niso zaposleni in niso v sistemu izobraževanja ali pripravništva. Pobude za zaposlovanje mladih ne bomo kar tako izbrisali, ampak jo želimo vključiti v druge programe. Torej, ta podpora bo še vedno obstajala znotraj sklada ESF. Poleg tega smo uvedli določene dodatne zahteve pri nadzorovanju jamstva za mlade. Namreč povišati želimo kakovost ponudb, ki so na voljo in ki se jih ponudi mladim ne glede na to, ali se jih financira iz proračuna za zaposlovanje mladih ali iz nacionalnih proračunov. Bomo pa tudi sodelovali z državami članicami, da bi te izboljšale svoje politike za mlade in državam članicam bomo pomagali, da vzpostavijo stik z tistimi, ki so neaktivni, s tistimi mladimi, ki jih je težko doseči, ki jih je težko ponovno vključiti v izobraževanje ali zaposlovanje. Pobuda za zaposlovanje mladih bo imela ločen proračun, oziroma ne bo imela več eh, ločnega proračuna, ampak to ne bo nič vplivalo na njeno um, delovanje. Deset držav članic ima še vedno višjo stopnjo brezposelnosti, mladi, brezposelnosti mladih od popreča Evropske unije. Deset odstotkov sredstev iz sklada ESF, bo namenjenega temu in to ne bo manj kot 4,4 milijarde evrov. Primerljivi znesek bo torej na voljo za ukrepe na področju zaposlovanja mladih. Ampak eh, v program bo vključenih samo polovica držav članic. Sedaj je bilo 20 držav članic, ko smo začeli s tem programom, trenutno pa jih je 11, v prihodnosti pa se bo situacija še izboljšala v določenih državah članicah, tako da bomo imeli v prihodnosti samo še deset držav članic. Kaj to pomeni? Enak znesek bo na voljo za manj držav članic. Prav zato se bomo potrudili, da dosežemo tiste, ki jih je težko, težko vključiti, ne bomo pa zmanjševali ambicij držav članic, ki želijo podpreti eh, takšne programe. ta uh, en sklad, enoten cilj, ta slogan je povezan z našim ciljem. Namreč, če želimo si imeti manj mladih, ki ne delajo, ki zapustijo izobraževanje, nimajo kvalifikacij in ne morejo najti službe. Mladim želimo omogočiti dober, enakopraven dostop do delovnih mest na podlagi njihovih kvalifikacij in veščin. Države članice bomo zato podpirali, ne glede na to, ali so njihove stopnje brezplaselnosti nižje ali više od evropskega popriča. Pa še nekaj, kako bomo povezali evropski semester in ta postopek z ustvarjanjem programov. Kako bomo zagotovili, da so izzivi, ki smo jih opredelili znotraj semestra in še posebej v posameznih poročilih po državah, Komisija namreč predlaga, da bodo ta poročila analitična podlaga za priporočila posameznim državam in želimo, da bi ta poročila res odražala izzive, ki jih lahko potem podpre Evropski socialni sklad. V komisiji interno pripravljamo mehanizem za semester 2019. Na tak način bodo države članice imele bolj podrobno analizo, ki bo vključevala oceno komisije glede tega, kaj so ključne naložbe, ki jih države potrebujejo za vrzeli, ki obstajajo in ki jih je komisija odkrila. Komisija bo seveda to potem tudi podprla s primernim proračunom. V priporočilih za posamezne države imamo sklic na to, gre za. Uh, torej vrzeli, ki jih želimo eh, zakrpati, ki jih lahko tudi finančno podpremo. Zapisano je tudi, kakšni so specifični cilji za takšne projekte. In to je potem izhodišče za pogajanje z državami članicami. Seveda bomo v pogovorih z državami članicami in na podlagi te analize jim bomo povedali, kaj komisija od njih pričakuje, kako bodo ta sredstva porabili. Potem pa lahko država članica predlaga, katere prioritete so po njihovem bolj pomembne in katere manj. Torej, postopek pogo, pogajanj glede teh partnerskih sporozumov traja dalj časa, včasih celo več kot dve leti. Komisija namreč ustraja, da na ravni Evropske unije podpre evropske prioritete, evropske cilje z evropskim proračunom, tudi če se dogajajo na nacionalni ravni. To ne znižuje subsidijarnosti ali eh, pristojnosti držav članic. Ne na področju zdravja, ne na področju izobraževanja in ne na področju socialnih zadev. Zavedamo se načela subsidijarnosti in državam članicam omogočamo, da upravljajo s temi skladi tako, da jih eh, uporabijo tam, kjer res vidijo dodano vrednost. Države članice podpiramo tako, da ne nadomeščamo njihovega nacionalnega proračuna z našimi sredstvi. ne želimo nadomestiti nacionalnih sredstev za tiste, ki so najbolj deprivilegirani. 118 milijonov ljudi je bilo pred dvema letoma uh, ogroženih zaradi revščine in mi jim uh, ne moremo pomagati za dvema ali tremi milijardami evrov. To ni realistično pričakovanje. Ampak v celotnem programskem obdobju smo na tak način lahko spremenili nacionalne politike, spremenili smo nacionalni pristop. S temi omejenimi sredstvi so se spremenili pristopi v državah članicah. Spremenile so se politike za socialno vključenost glede tistih, ki so najbolj deprivilegirani v državah članicah. Imamo specifično materialno pomoč za ljudi, ki jim pomagamo pri vsakodnevnem življenju, poleg tega pa podpiramo tudi partnerske organizacije, in te partnerske organizacije postajajo potem bolj samozavestne in lahko pridobivajo zaupanje drugih donatorjev. Na to pa postanejo bolj zaupanje vredni kanali za razdaljevanje te pomoči. V državah članicah potem eh, nudimo tudi pomoč otrokom iz revnih družin, ne da bi jih stigmatizirali. Gre torej eh, za ukrepe, ki pomagajo revnim družinam, ko naprimer otroci ne morejo. Eh, ko starši nimajo dovolj denarja, da bi jim otrokom plačali malico ali kosilo v šoli, potem pa mi pomagamo in otroci se zaradi tega ne rabijo v šoli sramovati, ker dobijo enako kosilo kot vsi drugi. Na voljo pa ni samo materialna pomoč, ampak eh, prosimo tudi za dodatno spremljevalno pomoč za te ljudi, zato ker verjamemo, da ta kratkoročna pomoč za čisto preživetje ne bo rešila problemov. Ponuditi moramo tudi dodatno pomoč, vodenje, svetovanje za te ljudi, tako da jim omogočimo eh, nove perspektive v življenju in pomagamo izboljšati njihovo situacijo. Ti spremljevalni ukrepi bodo v prihodnosti vključeni v ESF, to je del tega socialnega svežnja in želimo, da bi države članice temu tudi namenile sredstva kar se tice, tiče socialnega vključevanja in boja proti revščini, tukaj je predlog 25 odstotkov. Že sedaj imamo minimalno 25 odstotkov eh, sredstev na nacionalni ravni za socialno vključevanje. Nekatere države članice so ta sredstva povišale nad 25 odstotkov. Trenutno je na voljo 4 milijarde za ukrepe eh, povezane s tem. V teh ukrepih obstaja operativni program za socialno vključenost, torej ne materialna pomoč, ampak socialna vključenost. Prav zato smo rekli, da mora biti tukaj dva odstotka minimalno, ki bosta namenjena eh, tem programom. Torej, eh, kot rečeno, poznamo razprave glede direktive o dostopnosti in eh, mednarodne konvencije za ljudi z invalidnostjo, kako je z možnostjo za dostop za vse. Prav zato imamo tudi člen 76.2 in eh, tukaj se opredelujejo kriteriji za izbor. Države članice morajo upoštevati izbo, kriterije za izbor. na tak način, da projekti ne bodo diskriminatorni, da bodo omogočali dostop vsem in ne bodo uh, kršili konvencije. Kot rečeno, to je že vključeno v besedilo in zato ne čakamo na razpravo o tem. Nacionalni organi to pač morajo vključiti, to je predpogoj, to je že vključeno v uh, skupne pogoje. Tudi v vodnih izjavah se nanašamo na konvencijo ter na evropsko zakonodajo na tem področju. Potem vključujoča trajnost na rast in teritorijalne razlike ter težave med, eh, torej razlike med državami članicami. Vemo, da je situacija zelo različna v posameznih državah. Regije nad tu so temelj za oceno glede eh, socialnega in teritorijalnega razvoja ter primerjave posameznih regij. Ko države članice pripravljajo strategijo za teritorijalno, gospodarsko in socialno razvojno politiko, bodo skupaj s komisijo razpravljali o tem, kako podpreti uravnotežen teritorijalni razvoj. To vključuje dostopnost eh, in ponujanje ljudem v regiji vse, kar potrebujejo za življenje, istočasno pa to vključuje tudi uravnotežen razvoj eh, prebivalstva. Namreč obstajajo regije, iz katerih se ljudje izseljujejo in prav zato bi morale regije bolje poskrbeti za manj razvite regije. Tukaj obstajajo različni ukrepi, ki jih lahko uporabimo, ampak eh, morda sedaj eh, ne bi o tem. Sedaj pa še najbolj oddaljene regije, ta imajo drugačno kategorijo in uh, jih zato obravnavamo drugače. Gospod Cimer ni več tukaj, ampak vseeno pri nas partnerji sodelujejo in seveda so člani tudi nadzornih odborov. Nadzorni, nadzorni odbori spremljajo izvajanje programov in v teh odborih so partnerske organizacije, organizacije civilne družbe, ki sodelujejo pri izvajanju ali pa predstavljajo upravičence, včasih pa predstavljajo tudi tiste, ki jih operativni program najbolj zadeva ustrajamo pri tem, da se to partnerstvo v prihodnosti še okrepi. To je izjemno pomembno zaradi lastništva programa, pa tudi zaradi eh, demokratičnega nadzora na izvajanje tega programa in na to, kako se porabi finančna sredstva. Slišali smo tudi vprašanje glede tega, kako organizacije civilne družbe vključimo v odbor za ISF. E Struktura odbora je opredeljena v pogodbi, ampak mi nismo izključujoči, zato z veseljem povabimo tudi druge um, organizacije na pobudo komisije ali pa na pobudo um, članov odbora. Upravni odbori in potem civil, organizacije civilne družbe včasih razpravljajo o določenih. Uh, temah ali pa ko je potrebno spremeniti kakšen način postopanja, potem tudi povabimo v razpravo koga drugega. Partnerstvo je torej širše, kot je to zapisano v zakonodaji. Nismo pa specifično eh, dodelili neka sredstva za državljane tretjih držav ali oziroma za begunce. Integracija ljudi, ki imajo vso pravico, da živijo v neki državi članici, mora biti vključujoča, ne smemo jih stigmatizirati, ne smemo jih identificirati kot neko specifično ciljno skupino. Integracija veliko bolje deluje, če so v te ukrepe vključeni lokalni prebivalci. Seveda potrebujejo državljani tretjih držav dodatno pomoč, takoj ko dobijo priložnost, da živijo v Evropski uniji. Moramo jim dati pomoč za učenje jezika, zato da razumejo, kako država deluje novo državo, v kateri drži, živijo. Ampak ne bomo se podvajali z skladom za azil, namreč, ko begunci pridejo v azilni center, v sprejemni center, takrat je to v pristojnosti drugih. Vsi, ki imajo pravico živeti v neki državi članici, morajo imeti enak dostop do izobraževanja, zaposlovanja in pripravništev in prav zato tukaj ne bomo ločevali finančnih sredstev za različne skupine prebivalstva, razen na tak način, kot je to že predlagano. Mislim, da sem že pojasnila, kako potekajo um, ti cili glede programa ESF. Države članice imajo tukaj seveda priložnost, identificirati problematična področja, povedati, kaj je za njih najbolj relevantno, kje imajo pomankanje naložb. Države članice lahko povedo, eh, koliko sredstev potrebujejo eh, za eh, doseganje nekih ciljev, ampak ta sredstva so različna v državah članicah. Nekatere države imajo zelo veliko točk cesar, druge države članice pa imajo samo eno takšno točko. Naložbe so povezane z cilji sklada in prav zato se te naložbe omogoča preko uh, tega sklada. Potem imamo tukaj tudi reforme, ki jih lahko deloma podpremo preko novega orodja to novo orodje omogoča podporo reformam, pri katerih eh, rezultatov ni mogoče izmeriti. Razlikujemo torej pomoč, ki jo ESF plus daje za reforme, za strukturne reforme in naša politična področja in potem um, podporo za reforme, ki niso vključene v ta sektor oziroma reforme, ki jih je težko oceniti glede na njihove rezultate. Potem glede odbora za komitologijo. V uredbi o ESF plus nimamo veliko delegiranih aktov in prav zato eh, želimo en odbor za komitologijo glede skupnega upravljanja. Torej pri skupnem upravljanju ESF plus bomo imeli odbor za komitologijo, drugi pa tega ne bo. Odbor za ESF bo imel različne delovne skupine, ki bodo zelo specifične in bodo upravljale posamezne elemente, ki so neposredno upravljeni, naprimer tistega za zdravje. Tam imamo tudi zelo jasno usmerjevalno skupino, ki jo je imenoval DG Sante in kjer bodo obravnavali prioritete ter dejavnosti, ki se financirajo preko razdelka za zdravje. Torej, to bo eh, delovna skupina znotraj odbora. Delegiranih aktov pa pri drugih dveh elementih ni, tako da tu ni potrebnega odbora za komitologijo. Zapisala sem se tudi eh, to, da želite boljši dostop do, eh, za nekatere organizacije. To je povezano z našim globalnim trudom, da bi vključili v izvajanje skladov več poenostavitev. Želimo poenostavljene možnosti za stroške, to pa je seveda povezano z tem, koliko naložb je na voljo. Zmanjšati želimo upravno breme za izvajanje projektov, pa tudi za um, vračilo denarja za te projekte, tako da bo torej prikaz stroškov poenostavljen. Tukaj obstajajo različne možnosti, ki so na voljo pri uredbi za skupne določbe, ki velja za vse sklade. Na tak način lahko majhne organizacije izvajanje in poročanje oddelajo z manj upravnimi postopki, torej z ponostavljenim postopkom za poročanje o stroških. Tako, o nacionalnih pristojnostih sem tudi že povedala, da jih mi ne bomo prevzeli, ampak res želimo pomagati državam članicam. Države članice namreč vedo, da je njihova pravica in njihova odgovornost to, da izvajajo te politike. Sedaj, ko bomo ESF plus uskladili z načeli iz tega stebra, bomo državam članicam dali na voljo finančna sredstva za to, da res izvajajo svoje eh, odgovornosti, da prispevajo k bolj socialni Evropi, ki omogoča socialno konvergenčnost in podpira vse državljane. Torej, res mislim, da nikomu nismo odzeli pristojnosti, samo ponujamo pomoč. Hvala. Mač. Najlepša hvala, hvala za vse te odgovore. Hvala tudi za podatke, ki ste jih tukaj predstavili. Rok za vložitev predlogov sprememb je 25. september ob 12. Poleg tega pa bomo imeli še predstavitev in obravnavo osnutka mnenja 28. in 30. avgusta. V odboru Empel pa bomo o tem glasovali ob koncu novembra. To je torej časovnica. Najlepša hvala za vse te odgovore in informacije o tem skladu. To bo res pomembno za naše nadaljno delo. Predstavitev, ki ste jo prikazali, je na voljo tudi na spletni strani odbora za zaposlovanje. Tam torej najdete to predstavitev takoj po sestanku. Naslednji sestanek bo potekal 29. avgusta, to ni več tako daleč, Zelo se veselim tega sestanka, še bolj pa se veselim tega, da bomo imeli nekaj tednov doma, upam, da bo tudi sijalo sonce. Zahvaljujem se tudi tolmačem, da so z nami in da eh, tolmačijo na naših sestankih ter nam omogočajo komunikacijo. Vsem pa želim lepo poletje. Hvala.